Okay. Point four of the agenda. Četrta točka na dnevnem redu je pregled delegiranih aktov in izvedbenih ukrepov. In danes se ukvarjamo z zelo pomembno temo mreli. Komisija je sprejela delegirani akt o tem in ta razprava bo seveda povezana tudi z zadevo tlak. In tu vemo, da je pripravljalno delo že steklo. In seveda želimo, da nas komisija obvesti o napredovanju tega dela in da nas tudi drugi, ki se s tem ukvarjajo, obvestijo. Parlament zahteva koherentno integracijo obih orodij in mislim, da je to na vsak način zelo pomembna tema. Pozdravljam Patrika Persona iz um, GD Fisma in Marka Adamsa iz EBA in Elke König, pozdravljena predsednica enotnega odbora za reševanje SRB. Začeli bomo s komisijo in potem EBA in potem Elke. Gospod Pearson, prosim, beseda je vaša. Pet minut dobi vsak. Thank you, uh, Hvala, gospod predsednik. To so zelo pomembne točke. Nekaj bom povedal o MRL-ju e in potem o tlaku. Tako kot ste rekli, je komisija že sprejela standard MRL 23. Eh, maja prejšnji teden in sicer smo sprejeli standard, ki dopolnjuje predlog EBA-ja na številnih področjih in veseli nas, da se EBA strinja s tem, eh, da prevzamem veliko predlogov sprememb z naše strani. Eno področje pa je, da kjer nismo sledili predlogu EBA-ja in sicer tam, kjer um, želijo 8-odstotno minimalno zahtevo MRL-ja e za sistemsko relevantne banke. In sicer iz dveh razlogov se s tem ne strinjamo. Prvič je to pravna, pravno vprašanje. Direktiva je zelo jasna, ko gre za Ehm, kalibriranje emrela in sicer, da je to zahteva specifična za banke in da se to določa za vsako banko posebej strani uh, organa za reševanje bank. Harmonizacija na osmih odstotkih, to ni vprašanje, ali je to želeno ali neželeno, temveč to enostavno ni legalno po mnenju komisije. Drugi eh, razlog, zakaj ne uvajamo usklajene stopnje osmih odstotkov pri zadevah, pa je političnega, eh, politične narave. Trialogi so potekali o tem. Parlament, svet in komisija so se dogovorili, da ne bomo harmonizirali tega na tej ravni. In komisija je torej upoštevala tudi ta politični dogovor pri določanju standardov, ki jih predlagamo. Naj bom jasen, strinjamo se s tem, da potrebujemo eh, trden MRL e in to smo tudi zapisali v pismu EBA. Vse inštitucije, vse banke potrebujejo robusten MRL, e da jih bo možno reševati. Eh, to je popolnoma jasno. Ne strinjamo pa se s tem, da bi to harmonizirali v aktu. V aktu. Ali to spremenja besedilo, ki ga predlaga EBA in ki ga je komisija potrdila? Ali to pomeni kako praktično eh, razliko? Ne. Kaj ti odbori oziroma orgo, organi za reševanje? Um, morajo določiti mr. L na ustrezni primirni ravni. To je lahko nižje od 8 odstotkov, kako pa tudi višje. To je v pristojnosti organa za reševanje. Um, Sedaj moramo hitro napredovati pri osnotku standardov. Parlament ima tri mesece za to, da da svoje pripombe. Eh, in želimo hitro določiti te standarde in upamo, da parlament tega ne, ne bo zavlačeval, kajti gre za to, da bi čimprej zača, začela, začela veljati tehnična pravila. S tem pa zgodba še ni končana, tako kot odbor vi je komisija eh, povedala, da bomo pripravili tudi zakonodajni predlog za eh, prenos tlaka v zakonodajo EU. In to bo eh, predlog torej komisije, polnovredni predlog, zakonodajni predlog komisije in parlament bo seveda imel možnost, da komentira ta predlog in ga dopolni. Um, upamo, da nam bo uspelo pripraviti predlog do konca tega leta. Doslej smo uh, bistveno napredovali na tehnični ravni s pomočjo strokovnjakov iz držav članic in poskušamo najti um, to, eh, kar je bilo dogovorjeno na globalni ravni od Tilaku in kaj naj bi v zvezi s tem sprejeli na evropski ravni, da bo prišlo do ustreznega ravnovesja. Torej, do konca tega leta bomo pripravili zakonodajni predlog, tak je naš namen. Um, želimo si predvsem regulatorno poenostavitev. Ne verjamemo, da naj bi naše banke morali spoštovati dva različna standarda, MR e in Evropski ravni in tlak na svetovni ravni. Torej, želimo celovit pristop, integriran pristop, ki ga bomo pripravili do konca tega leta. MR il in TILAK imata, imata iste cilje. Prepričani smo, da bomo povezali eh, standarde G20 s tem, kar imamo v Evropi. In s tem sem tudi že končal s svojim prispevkom. Hvala. Hvala lepa. Jaz imam nekaj vprašanj za vas, ampak to potem v razpravi. Sedaj pa Mark Adams, IBA. E Hvala. Um, zelo um, vesel sem, da sem lahko danes tu z vami. Um, torej, s komisijo smo sodelovali ne samo pri standardih MRL, temveč tudi eh, v zvezi z drugimi vprašanji in standardi. Um, torej se naj poteka ta postopek odobritve in mislim, da je to spet pomemben menjnik pri eh, izvajanju novega režima eh, reševanja bank. Organi za reševanje bodo tako lahko hitro dokončevali svoje politike za določanje MRL-jev za posamezne bančne institucije. Do konca tega leta naj bi to storili za posamezne individualne banke. V nekaterih primerjih bo finalizacija še počakala na potrditev standardov in to bo seveda ovira pri doseganju tega cilja. Strinjamo se s eh, komisijo, da naj bi eh, napredovali čim prej. Mi smo pripravljeni sodelovati v tej eh, fazi pregleda standardov MRL kar zadeva eh, predloge sprememb komisije k našim standardom, se strinjamo, da to ne bo vodilo do praktičnih sprememb pri uporabi MRL-jev. E Nismo določili neke minimalne stopnje v svojih standardih. 8 odstotkov, eh, torej reševanja iz, lac, iz lastne bilance, iz lastnih sredstev, preden se uporabi postopek reševanja, se nam je zdel pravilen. Um, mislili smo tudi, da to povečuje jasnost in mislim, da bi o tem kljub temu veljalo razmisliti. Ampak dobro, organi za reševanje lahko bankam povejo, kaj, kakšne bodo te zahteve za posamezne banke. In mislim, da je pomembna predvsem tudi komunikacija navzven, ampak praktično izvajanje bo potekalo pravzaprav na enak način, kot je to bilo predvideno po našem predlogu. In tudi podpiramo komisijo, da pripravi eh, zakonodajni predlog za standarde TLAC. In tu bomo pomagali. Eh, Eh, ko gre za tehnične standarde, eh, za določanje MRL-jev, e smo pri tem že razmišljali, seveda tudi o standardih DLAC. Tako da pomagamo sistemsko pomembnim bankam, da spoštujejo um, zahteve telaka, telak, tako kot uh, izpolnjujejo tudi zahteve MRL. E tako kot je bilo takrat že jasno, je ključna razlika med mreli in tlaki, eh, da eh, eh, mrel velja za veliko večjo raznolikost bank za 7000 institucij, medtem ko gre pa tlaki za večje sistemsko relevantne institucije. Um, In videli bomo, ali bomo deloma standarde TILAK prenesli tudi na manjše banke. Um, um, izvajanje TILAK um, povzroča določene težave, to slišimo, ampak um, potrebna so jasna navodila bankam. Torej, kaj se bo od njih zahtevalo v zvezi z MR. Ilejem in tlakom, tako da bodo banke lahko začele s finančnim načrtovanjem za naslednjih pet let. Predvsem eh, prehodno obdobje bo potem pomembno in druga skrb, ki jo slišimo strani organov za reševanje, da bi eh, Ehm, torej, da se zagotovijo te zahteve na takšni ravni, da bo zares omogočeno reševanje bank. Torej, mi želimo seveda prispevati eh, tudi k razpravi o Tilaku in sicer bomo predstavili umestno poročilo do politja, kar izvaja NMR ILJ-ov, je še na zelo nizki ravni, predvsem, ko gre za izvajanje tega v bančnih skupinah. Tako da trenutno predvsem zbiramo podatke, 120 bank. In um, seveda ne spremljamo samo to, kar se dogaja v uh, Evropi, temveč tudi v ZDA. Tu gre seveda za tehnične vprašanja, um, ustrezen denominator in potem uh, uh, um, drugi stebr ehm, direktive o kapitalskih zahtevah torej, o katerem govori eh, direktiva o kapitalskih zahtevah in tako naprej. In seveda gre tudi za kapitalne rezerve, ki jih je treba upoštevati. Elke König, prisrčno dobrodošla v parlamentu. Hvala, um, dragi člani odbora. Želim na začetku povedati nekaj um, samoumevnega. Ehm, določanje MRL-jev je seveda del naloge eh, odgor od, um, um, in tudi pomembno za vlogo, ki ga bo opravljal organ za reševanje bank v okviru bančne unije. Um, zakaj potrebujemo učinkovite standarde MRL in sicer um, zato, da bo reševanje sredstvi upnikov verodostojen instrument in zato moramo zagotoviti, da je dovolj eh, primirnih jamstev, ki se lahko uporabijo za reševanje sredstvi upnikov um, tako da se bo lahko ugotovilo, ali neka bančna institucija izpolnjuje pogoje za reševanje na ta način, da se ji dolg odpiše ali reprogramira. In seveda bo to odvisno tudi od sistemskega prstnega otisa individualne bančne institucije. Torej ni enega recepta za vse. Ob istem času pa MRL e ki je nižji od 8 odstotkov, vendar treba je to upoštevati, seveda, za posamezen primer, to bo zahtevano za največje banke v Evropski uniji. In tu želim biti precizna. Banke, pri katere, pri katerih, za katere pri tem gre, so banke, eh, ki so pač največje, torej ne gre za vse banke in za te banke, um, mislim, da je dobro, da če zaidejo težave, um, da bo um, to reševanje pač um, najbolj verjetna rešitev in ne insolventnost. Individualno določanje MRL e za banko in bančne skupine mora slediti vnaprej določenemu postopku in to se bo začelo letos na ravni bančnih skupin um, standard, ki se ga sprejme, ne pomeni, da bomo že naslednji ponedeljek lahko sprejeli vse odločitve. Ta postopek traja malo dalj, da, dalj časa. Torej, um, enotni odbor za reševanje sedaj zbira ustrezne podatke in pripravlja svoje odločitve. Člani tega odbora seveda vedo, da je Evropska komisija sprejela delegirani akt o MRL-ju e in um, enotni odbor je eh, to spremljal v zadnjih mesecih in trenutno ne vidi eh, potrebe po spremembi politike kot eh, rezultat sprijetja tega. Torej, mi pozdravljamo jasnost, um, um, delegiran akt bo torej, zagotovil um, večjo jasnost um, za banke in tudi za industrijo. Um, Eh, da je komisija se odpovedala osmim odstotkom za sistemsko relevantne banke in um, tudi postopnemu uvajanju ima pravne razloge, to smo slišali, ampak to ne vpliva na odločitve enotnega odbora za reševanje. Na mednarodni ravni, in to sem že pri TLAC-ju, Total Loss Absorbing Capacity. To je standard, ki ga je razvil odbor za finančno stabilnost in G20 so to sprejeli. TLAC ima iste cilje kot MRL, ampak poti so različne. In sicer 16 odstotkov um, tveganju prilagojene aktive in 6 odstotkov celotnega vzvodnega očinka bo namenjeno temu. In eh, 2022 se bo to povečalo na 18 odstotkov za tveganju prilagojeno aktivo in 6,75 odstotkov za popolni vzvod. Tole TLAC se bo uporabljal neposredno za sistemsko pomembne banke, tako imenovane GSIPS. Eh, Tilak in MRL sta pomembna koraka za enake pogoje za vse banke in tudi za boljše spodbude, spodbude za reševanje bank in tudi, da se zagotovi, da banka nikoli ni prevelika, da bi si jo rešila. Um, torej, reševanje sredstvi upnikov naj bi bil bolj običajen način kot pa reševanje z javnim denarjem. Eh, treba je na vsak način uporabiti najprej, naprimer, 8 odstotkov eh, sredstev upnikov. Menimo, da to ni samo izvedljivo, temveč da je ključnega pomena, da se MRL in TILAK uporabljata na kompatibilen način, da se zagotovijo enaki pogoji znotraj evroobmočja, znotraj Evrope, pa tudi na globalni ravni. Ampak Eh, enotni odbor o reševanju mora MRL izvajati sedaj. In zato ne moremo eh, čakati na izvajanje Tileka, ampak to ni škoda, kajti ne vidim, da bi bil konflikt med obima. Sodelujemo s komisijo, s drugimi, za pri tih vprašanjih, delamo s delovno skupino, vendar mi sprejemljamo torej, odločitve v zvezi z MRL-jem e in um, bistvene elemente dela, ki vključujemo v MRL e in to bo seveda tudi še naprej 2016 in v prihodnosti naša najpomembnejša naloga. Hvala. Se opravičujem, da sem prekoračila predviden čas. Hvala. Mislim, da je bila vaša predstavitev koristna. Sedaj pa dajem besedo poročevalcu, gospodu Hökmarku. Najlepša hvala, hvala lepa za ti eh, predstavitvi. Gre za eh, precej zapleteno temo. In vidim tudi razlike v pristopu eh, Evropske banke in pa eh, Evropske komisije oziroma Evropskega bančnega urada in Evropske komisije. Zanima me, ali ta razlika v pristopu povzroča težave pri določanju minimalnih zahtev za lastna sredstva in prevzem obveznosti. Kako določiti pravilno raven eh, minimalnih zahtev za lastna sredstva in prevzem obveznosti? In uh, kako ta dva različna pristopa vplivata na odnos uh, z absorpcijsko sposobnostjo za pokrivanje izgub oziroma telakom? Kako to neposredno vpliva na banke? Razumel sem, da Evropska komisija gleda na teh 8 eh, odstotkov kot na nezakonito raven. Potrebno bo razpravljati o tem delegiranem aktu nekoliko bolj podrobno, ampak predvsem to vprašanje se mi zdi, da je pomembno za nadaljno razpravo. Najlepša hvala, Eliza Ferreira. Well, for... Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najprej bi rada čestitela vsem trem inštitucijam, ki so ravno kar eh, opravile eh, svoje predstavitve. Namreč v središču celotnega postopka so modri ljudje in eh, pa modre inštitucije in to vsekakor potrebujemo, kaj ti eh, Prehajamo v zelo, zelo zapleteno področje. Prvič, je, prvič se podajamo v eh, neznane vode in vse delo, ki smo ga opravili v sodelovanju s poročevalcem, z poročevalci v senci, eh, se je osredotočal na rešitev problema bank, ki so prevelike, da bi propadle. Torej, sedaj govorimo o neki eh, zakonodaji, eh, smo v eh, povsem neznanih vodah in biti moramo previdni, da ne bomo povzročili nezaželjenih posledic. To je še prav posebej povezano z dejstvom, da ko smo določili to globalno številko, namreč 8 odstotkov, smo želeli predvsem zagotoviti, da v naslednji eh, krizi davkoplačevalci ne bi eh, spet eh, krili izgube velikih bank. O tem smo razpravljali in zato smo zahtevali to raven osmih odstotkov za reševanje strani bank samih, ne glede na to, ali gre za velike ali majhne banke. Eh, ali pa bančne inštitucije. Kaj ti v eh, preteklih eh, krizah oziroma iz preteklih kriz nismo mogli razbrati te številke 8 odstotkov. Sedaj prehajamo v obdobje implementacije in zagotoviti moramo, da bomo pravilno ravnali in da ne bomo Eh, povzročili nezaželjenega sistemskega eh, vpliva. In sicer eh, zaradi tega, ker bi uporabili ne sistemske elemente tradicionalnih bančnih ustanov. Torej, ne smemo dovoliti vsega, nezaželjenih napak. Eh, ne moremo eh, dovoliti, da bi eh, velike tradicionalne inštitucije, ki delujejo v skladu z tradicionalnimi pravili, morale zagotavljati varčevalne uloge in pa reševanje. Torej, potrebno je vsega, še izpiliti ta predlog, tako da ne bomo povzročili eh, sistemskih eh, težav in da ne bomo ogrozili procesa, ki eh, že teče. Torej, če primerjamo minimalne zahteve za lastna sredstva in prevzem obveznosti in pa absorpcijsko sposobnost za pokrivanje izgub, vidimo, da so nekatere razlike precej očitne, druge pa nekoliko manj. Prehodno obdobje je drugačno. In um, telak veljale za sistemske eh, bančne inštitucije um, in eh, to eh, je temeljna razlika. Najprej moramo razumeti, kaj nam v tem modelu še manjka, potem pa moramo izboljšati predloge, ki smo jih že podali, eh, tako eh, da eh, ne bomo povzročili nezaželjenih posledic. In zahvaljujem se komisiji za pobudo. Hvala lepi komisiji, da spoštuje odločitve na prvi ravni in odločitve. na prvi ravni smo se odločili, da mora organ za reševanje določiti, eh, katera je usrednja stopnja minimalnih zahtev in eh, poleg tega moramo zagotoviti tudi dovolj časa za to. Se upravičujem, če sem eh, porabila malo preveč časa. V sumenu skupine EKR Silvigijam. Hvala lepa za to izmenjavo. Mislim, da je zelo koristno, da lahko krati prisluhnemo Evropski komisiji, Evropskemu bančnemu uradu, kajti pred nekaj tedni je ta Evropski parlament sprejel eh, moje poročilo, eh, poročilo, ki zastavlja vprašanje v zvezi eh, z našimi odnosi z globalnimi finančnimi inštituti. Gre za to, da bi lahko evropskim državljanom povedali, kdo pravzaprav odloča. Zastaviti si morate eh, to vprašanje. Če ima odbor za finančno stabilnost zadnjo besedo, potem lahko kar zapremo vrata tega Evropskega parlamenta. Eh, Kaj ti eh, v tem odboru so bančniki, so finančni ministri, ni pa predstavnikov državljanov. In določene države sploh niso model demokracije. Torej, eh, ne moremo reči, da nekaj, kar je prišlo iz G20, da je nekaj, kar je prišlo iz G20, že samo po sebi dobro. Mislim, da moramo biti vse malo previdni, kot je dejala Eliza, recimo kar zadeva področje uporabe. Ali bomo uporabili logiko američanov? Eh, ki uporabljajo določeno eh, logiko eh, za posamezne bančne inštitute, ali pa bomo obrali drugačen pristop, ki bo veljal za vse, za celoten evropski bančni sistem. Velike banke so bile dobro nadzorovane in niso potrebovali reševanja v posameznih državah, medtem, ko je bila v drugih državah situacija povsem drugačna. Eh, komisija je pripravila eh, pravilno analizo, potrebno si je prebrati pravna besedila. Direktiva je eh, zelo jasna, kar zadeva določitev minimalnih zahtev za lasna sredstva in prevzem obveznosti. Seveda je potrebno upoštevati posamične primere. Evropska investicijska banka pravi, da je potrebno izboljšati jasnost ampak eh, to eh, ne pomeni, eh, da bomo enak pristop uporabljali za vse. Torej, o tem mislim, da bi morali še razmisliti. In še zadnje. Zanima me, ali ne obstaja veliko moralno tveganje, če rečemo, da lahko vse banke, ki so izpolnile te kriterije, avtomatično dobijo tudi dostop do tega sklada, ki smo ga vzpostavili. Spomnim se, eh, kaj smo eh, želeli storiti v eh, preteklosti. Namreč, če bomo vsem bankam avtomatično dostopili, omogočili dostop do tega sklada, potem bomo se spet vrnili k nekakšnemu javnemu podpornemu mehanizmu in potem smo spet na začetku. Spomnimo se tudi eh, tega, da morajo vse agencije Evropske unije eh, spoštovati eh, uredbe, ne pa, da si kreativno izmišljajo, kako zakonodajo izvajati. Vsi smo si prizadevali za vzpostavitev zakonodaje na tem področju, ampak banka moramo omogočiti tudi, da bodo lahko pravili svoje delo. Uh. Najlepša hvala, Silvi. Filip Lambert. Ja, dober večer vsem skupaj. Najprej. Naj povem, da se povsem strinjam s tem, kar je ravno kar povedala Silvi. Eh, glede vloge odbora za finančno stabilnost, ta predlaga temeljne standarde, ampak jih le predlaga. Torej, zakonodajalci morajo sprejemati odločitve. Povsem eh, prav imaš, eh, Silvi, da francoske banke niso zahtevali veliko sredstev francoskih davkoplačevalcev. Ampak, eh, če eh, ameriški eh, davkoplačevalci ne bi rešili družbe EIB, potem bi BNP Parniba že propadla. Torej, to niso bila sredstva francoskih davkoplačevalcev, so pa bila sredstva davkoplačevalcev. Podrobno sem prisluhnil komisiji in eh, njenim argumentom. Um, izpostavili ste predvsem dva argumenta in sicer pravni argument in pa politični argument. Jaz mislim, da je eh, bil eh, pravni argument zapisan v zelo oskem okviru, medtem ko je bil politični argument predvsej široko zastavljen. Jaz nisem pravnik, ampak. Mi, zakonodajalci, smo eh, dejali, da če želiš dostop do sklada za reševanje, potem eh, potrebuješ to 8 odstopno stopnjo, kar zadeva minimalne zahteve za lastne sredstva in prevzem obveznosti. Ali lahko zagotovite, da eh, se sistemske inštitucije ne bodo obrnile za ta sklad za reševanje? Ali imate kakšen tak primer? Mislim, da se to ne bo zgodilo in seveda zato potrebujemo 8 odstotne minimalne zahteve za lasno sredstvo in prevzem obveznosti. Ne vem, če bi vaš eh, pravni argument zdržal dlje kot 30 sekund na Evropskem eh, sodišču. Torej potrebujete 8 odstotkov eh, lasnih sredstev, če želiš dostop do sklada za reševanje. In namen je povsem jasen, mislim, da se, igrate, da se greste neko pravno igrico samo zaradi tega, da bi se eh, izognili političnemu pritisku. Torej, eh, takšen je vsaj moj pogled na to, kar počnete. Če sem povsem odkrit, eh, sem na strani Evropske investicijske banke. Ne vem, katero besedo že uporabila Silvi. Eh, rekla je, da kreativno uporabljajo zakonodajo. Ne, jaz mislim, da so eh, zelo previdno prebrali to, kar smo zapisali in eh, dejali so, da lahko pridemo le do enega zaključka, kar zadeva sistemske bančne inštitute. Lahko si ogledamo vsako banko posebej, ampak minimalna vrednost mora biti vsaj 8 odstotkov. Torej, vaš eh, pravni argument eh, stoji na precej majavih nogah. Kar pa zadeva telek oziroma absorpcijsko sposobnost za pokrivanje izgub, mislim, da bi bilo 8 odstotkov za eh, sistemske banke kar dober pogoj. Torej, če izpolnimo to zahtevo, potem uh, izpolnimo tudi drugo zahtevo in s tem eh, ubijemo dve muhi na en mah in mislim, da je to uh, zagotovo dobro. Zadnja točka, ki jo želim izpostaviti, pa je, da je uh, lepo in prav, uh, ko pravimo, da ne želimo, da bi upniki uh, plačevali uh, Eh, ampak eh, da bi eh, plačevali bančne inštitucije, ampak pravzaprav bi morali plačati izgubo delničarje. Torej, presežni kapital mora biti namenjen za minimalne zahteve za lasna sredstva in prevzem obveznosti. Če se želimo znebiti vseh težav, potem potrebujemo precej više kapitalske zahteve. In eh, bolje bi bilo imeti načelo vzvoda, kot pa eh, ta eh, tvegani kapital. Najlepša hvala. Predlagam vam, da si preberete zapisnik eh, našega pogovora z gospodom Konstancijem eh, tukaj v Evropskem parlamentu. Tam boste našli nekaj pojasnil. Eh, drugih poslanskih skupin ni zastopanih v dvorani, torej bomo sedaj imeli prosto razpravo. Prvi na vrsti gospod Balc. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ta razprava danes se mi zdi izjemno pomembna zelo jasno so pokazane prednosti bančne unije, eh, davko plačevalci več eh, ne bi smeli jamčiti eh, za bankrote bank. Tako se vse zdi na prvi pogled. Ampak, če si zadevo malo bolj konkretno ogledamo, potem je potrebno poskrbeti ne zgolj za prazne besede, ampak tudi za konkretna dejanja. Resno moramo vzeti Eh, svoje eh, obveznosti, svoje naloge in 8 eh, odstotkov v prvem stebru zagotovo potrebujemo. Potem pa je tukaj tudi bančni nadzor, ta naj ne bi bil zadovoljiv in to se mi zdi zaskrbljujoče tela, ki eh, bi morali uporabiti za to, da vzpostavimo verodostojen sistem in da zagotovimo eh, verodostojno pokrivanje izgub. Rad bi zastavil nekaj vprašanj, veliko kolegov je že povedalo tudi kar precej eh, pametnejših zadev. Zanima me, ali bodo organi za reševanje dobili tudi konkretne pristojnosti za izvajanje minimalnih zahtev za lastna sredstva in prevzem obveznosti. Eh, potem me zanima, kako Evropska komisija, pa tudi Evropska investicijska banka in pa Evropski bančni organ eh, zahtevata določeno eh, stopnjo minimalnih zahtev za lastna sredstva in prevzem obveznosti za določene sistemske banke. Kako eh, se to odseva v evropski zakonodaji. Telak eh, omogoča tudi 3,5 odstotno eh, odstopanje eh, od te absorbcijske sposobnosti, če se s tem strinjajo organi za raševanje. Kako nameravate to vključiti v zakonodajo? To je moje vprašanje. Najlepša hvala. Thank you, Hvala lepa, Pervanš Beres. Euh, Najlepša hvala, gospod eh, predsedojoči. Hvala lepa vsem trem gostom za uvod v to razpravo. Imam eh, tri vprašanja. Prvo vprašanje. Komisija je dejala, da bo podala nove predloge glede eh, telaka in kar zadeva doslednost, kar zadeva izvajanje, moram odkrito povedati, da imam kar nekaj vprašanj. Zakaj uh, nista bili obe besedili predstavljeni usporedno, kaj ti uh, obe področji sta tesno uh, povezani? In to je potrebno priznati. Zaradi tega mislim, da bi bilo bolje, če bi obe področji obravnavali hkrati. Kajti v nasprotnem primeru nam grozi nedoslednost. In uh, zdi se, da bomo uh, z eh, uvedbo absorpcijske sposobnosti za pokrivanje izgub upravili to, kar se bo izkazalo za napačno po uvedbi minimalnih zahtev za lastna sredstva in prevzem obveznosti. Torej, to, kar uh, smo danes povedali, Eh, je potrebno upoštevati tudi potem, eh, ko bo v veljavo stopila zakonodaja z področja telak. Kar zadeva 8 odstotkov, mislim, da je bila Evropska komisija izjemno jasna. Pogajalci so eh, dejali, da tako na politični, kakor tudi na pravni ravni obstaja veliko zanimanje za obravnavo tega predloga. Mogoče bi Evropska komisija lahko povedala, kaj se dogaja na ravni sveta. In še tretja točka, ki je povezana z vso to razpravo. In sicer gre eh, za vprašanje Evropske komisiji, če niso naše težave povezane s tem, tudi eh, z dejstvom, eh, da eh, dajanje prednosti bankrotu ne deluje tako, kot smo pričakovali. Kajti to je ena izmed najdražjih možnosti, ki si jo lahko zamislimo. Poleg tega pa ima tudi politične in psihološke posledice. In uh, ti dejavniki močno vplivajo na uh, našo razpravo o izvedbi eh, te uh, minimalne vrednosti 8 odstotkov. Kako torej odgovoriti na to tveganje? Mislim, da uh, to ni bilo upoštevano pri uh, pripravi zakonodaje. Ko smo pripravili to zakonodajo, smo imeli nekaj bank, ki. Uh, so uh, zagotavljale eh, visoko likvidnost, potem pa se je kasneje eh, izkazalo, da uh, so določene banke predvsej ogrožene. Hvala lepa, Sven Gigold. Najprej bi rad izkoristil to priložnost in se zahvalil Elisi za odlično sodelovanje. ne strinjava se vedno, uh, ampak uh, zahvaljujem se za dobro sodelovanje in za zaupanje v preteklosti. Uh, v imenu zelenih bi rad pozdravil Prvanž Beres kot novo koordinatorko za skupino socialistov in demokratov. Ta duh sodelovanja ki je zmeraj bil prednost tega odbora uh, upam, uh, da ne bo izginil. Eh, prepričan sem, Elisa, da se bova k malu ponovno srečala in veseli me, da prevzimaš javno funkcijo in da se ne pridružuješ lobistom, kot so nekateri storili. Zdaj pa k temi. Ta tema se mi zdi precej simbolična. Simbolična eh, za eh, širšo situacijo. Namreč eh, parlament je glasoval o poročilu Balc. Sedaj pa gre za vprašanje, kaj storiti z zakonodajo na finančnem področju. Tako zelo smo hiteli z reformami, da vse ne more biti popolno in e, tega se vsi zavedamo. Ampak e, ne želimo deregulacije, ne želimo ošibitve, želimo okrepitev določenih področji, želimo popravke na drugih področjih, e, želimo iskanje vrzeli in zapolnitev teh vrzeli ne eh, želimo podvojevanja in ne želimo preobremenjenosti. Eh, to je naše stališče, ampak to, kar se sedaj dogaja in eh, to, kar se odvija na različnih prizoriščih, je pravzaprav sistematična šibitev te zakonodaje na finančnem področju. In eh, presenečen sem bil nad eh, rezultatom eh, oziroma nad predlogom komisije po posvetu, ki so ga imeli tudi z nami. Ne zdi se mi, da gre tukaj za kompromis, ampak gre zbolj za spisek želja, ki je poleg tega precej enostranski. Potem pa situacija banko, o tem so govorili številni poslanci. Vemo, da v svetu vsi ne verjamejo v to, v odločitve, ki smo jih sprejeli. Eh, in tukaj ne gre za eh, podrobnosti, tukaj gre za eh, temeljne odločitve. Ali se Španija strinja, ali verjame v močno gospodarstvo z zasebnimi bankami? Če bomo imeli zasebne banke po tej krizi, potem morajo te banke same prevzeti tveganje, sicer to ni v skladu z načeli tržnega gospodarstva. Eh, v eh, različnih obdobjih so različne države članice prosile za ošibitev standardov. Torej, imamo jasne zaveze eh, nekaterih pomembnih deležnikov, kot recimo komisije in sicer kar zadeva 8 odstotno minimalno raven za dostop sredstev iz sklada za reševanje. To mora biti minimalni MRL. Sicer vse skupaj sploh več ni logično. Italija in Francija pa eh, želita eh, obravnavo eh, posamičnih primerov, želita, da bi teh 8 odstotkov predstavljalo izjemo, ne pa minimalno raven. In Evropska komisija je podprla ta pristop z oskim pravnim tolmačenjem tega standarda, o katerem sedaj razpravljamo. Torej je najpomembnejše vprašanje v tem trenutku, kako, kakšno stališče bo zauzel Evropski parlament. Ali bo Evropski parlament del gibanja, ki želi uh, ošibiti eh, finančno zakonodajo, uh, ali bo ustrežkel določenim deležnikom, ali pa bomo ustrajali pri 8-odstotnih minimalnih zahtevah za lastna sredstva in prevzem obveznosti, le tako lahko. Uh, zasebne banke delujejo na uh, evropskem uh, trgu. Eh, in mislim, da bi morali podpreti Evropski bančni urad in zahtevati 8 odstotne minimalne zahteve. Najlepša hvala, Sven. Tudi jaz imam nekaj vprašanj, ki bi jih rad sestavil reči moram, da se posem strinjam z tvojo analizo, ampak mislim, da to ni pravi eh, čas ali pa trenutek za to razpravo, morali pa bomo imeti razpravo na to temo, še prav posebej, ko bomo uh, tolmačili našo zakonodajo, ko bomo skušali ugotoviti, kaj ta pomeni. Imam pa vprašanje in sicer eh, za komisijo, Zanima me eh, pripravljalno delo eh, na področju absorpcijske sposobnosti za pokrivanje izgub. Eh, kako si predstavljate obseg te zakonodaje za telak? Drugo vprašanje pa je vprašanje za Elke Klenih. Pred seboj imam vaš govor. In dejali ste, da ne vidite eh, potrebe, da spreminjate zakonodajo zaradi tega akta oziroma da eh, enotni odbor za reševanje spreminja eh, zakonodajo. Torej, kaj pomeni ta stavek? Ali je delegirani akt v skladu z politiko enotnega sklada za reševanje? Kajti mislim, da je to pojasnilo izjemno pomembno. Kajti tlak je del nove zakonodaje, tukaj gre za določanje kriterijev v skladu z členom 45.6 eh, eh, in v skladu z nekaterimi pismi. Torej, mislim, da je zelo pomembno, da imajo vse inštitucije enak pogled eh, na to pravno besedilo oziroma da ga enako tolmačijo in da ga potem tudi dosledno izvajajo. Potem pa me zanima tudi, zapisali ste, da boste zahtevali MRL, eh, ki ne bo nižji od 8 odstotkov za večje banke v bančni uniji. Zanima me, na kaj mislite z temi eh, večjimi bankami? Ali eh, tukaj mislite na globalno pomembne sistemske banke ali na vse sistemske banke? Tukaj torej ni govora samo o največjih bankah, ampak o skupini večjih bank. To je seveda zelo pomembno. Kaj ti Evropska komisija spreminja delegirane akte Evropske investicijske banke? In zato je pravni pomen zelo pomemben. To je zelo uh, pomembno, pomembna informacija. In če eno vprašanje imam za vse inštitucije. Seveda, tlak in MRL sta dva eh, različna instrumenta. Tlak je nekoliko uh, bolj ohlapen instrument, eh, MRL je nekoliko ostrejši. Uh, poleg tega med tema dvema instrumenta obstajajo določeni, določene razlike, kar uh, zadeva učinek. Uh, Zanima pa me, kako bomo na koncu zagotovili dosleden, usklajen mehanizem. Kako bomo zagotovili, da ne bo prišlo do podvojevanja različnih kriterijev? Tukaj gre sedaj za dodatno zahtevo, ki jo moramo vključiti v našo zakonodajo. Govorim o minimalnih zahtevah za lastne sredstva in prevzem obveznosti. Uh, Eh, potem je tukaj še nerešeno vprašanje v povezavi z drugim stebrom. Kako torej vse to združiti, tako da bomo imeli preprost in razumljiv instrument, ki bo zagotavljal po eni strani stabilnost, po drugi strani pa tudi zadosten manevrski prostor. To je eh, splošno vprašanje za vas. Najlepša hvala. Uh, you, uh, hvala, gospod predsednik. Veliko pomembnih vprašanj je bilo postavljenih. Začel bi z besedami gospoda Hvekomarka, ki je poročevalec na to temo, da ne bo nerazumevanja, mislimo, da standard, ki ga predlaga EBA, bi eh, to preveč izpostavil. Eh, eh, gre za pravno besedilo komisije. Komisija ne meni, da gre za kakšna pravna tveganja oziroma da bi prišlo do pravnih tveganj, če bi sledili priporočilu EBE. Jasno moramo zagotoviti, da ne bo prišlo do nerazumevanja med člani odbora. In sicer eh, glede minimalnih 8 odstotnih eh, mrelov in pa eh, drugega podanega odstotka teh dveh stvari ne smete mešati med seboj. Evropska komisija nima nobenih namenov v tej smeri. Mislim, da tudi parlament ne. Torej, da bi spremenili pravilo za bail-in. Eh, ki je tudi pri 8 odstotkih, eh, torej preden banka lahko dostopa do sklada za reševanje. O tem sploh ne razpravljamo in upam, da ne bo nesporazumov v zvezi s tem vprašanjem. Eh, minimalni 8-odstotni mreli, tukaj pa naj se navežem na oceno učinka komisije, to smo res izvedli. Izvajamo take študije učinkov, mogoče ne za vse stvari, ampak v tem primeru smo jo. Eh, izvedli smo jo v zvezi z BRRD. 30 primerov smo si ogledali in samo pri treh eh, je bila potrebna 8-odstotna stopna eh, Marela. S tem bi se odzval tudi na vprašanje gospe Ferere. Mislim, da moramo 8 odstotkov res opredeliti na podlagi dejstev, ne pa neke fikcije. In zaenkrat takšnih izkušenj nismo imeli, zato menimo, da organ za reševanje in uh, eh, eh, SRB morata uh, od banke do banke posebej odločati, kakšni kriteriji bi bili uh, primerni. Pri 8 odstotnih omrelih gre za drugo vprašanje, fleksibilnost pa potrebujemo za organe reševanja. Gospod Balc je postavil pomembna a, eh, vprašanja, 3,5 odstotkov, komisija se je trdo borila za to in to želimo tudi začeti izvajati v predlogu komisije. Izvajali bomo tudi zahteve iz drugega stebra, to je zelo pomembno, gospod Balc, eh, videli boste to tudi v predlogu komisije. Potem gospa Gular. A, eh, a, Gospa Gular se oglaša iz ozadja dvorane. Dobro, iskal sem vas, ja, e, gre za priporočilo FSB in pa predlog za standarde. E, oni nimajo zakonodajne e, pristojnosti in zato bo komisija podala predlog zakonodaje, da bi zakonodajalca, torej svet in parlament, to sprejela. tu eh, je naše demokratično stališče, da bi imeli zakonodajni predlog eh, skupaj s študijo učinka, eh, kar bo pripravila komisija. Potem je še gospa Berez izpostavila nekaj točk. Mrele potrebujemo, to je povedala tudi gospa König. Do leta 2017 morajo delovati tudi tlaki in mislim, da mm, ti dve obvezi lahko izpolnimo. Eh, in to že v tem trenutku upam, da sem pokril večino vprašanj in oprostite, če sem porabil preveč časa. Hvala. Hvala. Evropski bančni organ. Hvala, gospod predsednik. No, 8 odstotkov. Eh, najprej to. Ključna stvar pri tem je, mm, to je povedala tudi komisija in SRB, ne pričakujemo amandmajev. Eh, Eh, strani komisije, da bi eh, spremenili politiko v zvezi z eh, Mareli. Pri SRB so tudi rekli, da ne vidijo potrebe po spremembi politik in tako gledamo tudi mi. No, glede FSB-ja, odbora za finančno stabilnost, se strinjamo s tem, kar je povedala komisija. Mandat smo dobili od zakonodajalcev, ne od FSB-ja. E, številni naši organi so vključeni tudi v razprave FSB-ja, tako da e, to potem vključimo tudi v naše razprave, ampak naš zakonodajni mandat e, jasno prihaja strani parlamenta in sveta. Potem je bilo nekaj vprašanj v zvezi s kompatibilnostjo tlaka in mrelov. Mislim, da je zelo pomembno imeti koherentne zahteve. V eh, bojni standardi si prizadevajo za iste eh, cilje in težko bi bilo, da bi ena banka morala uporabljati eh, oboje. Sicer pa ima, imajo tako tlaki kot mreli isti cilj. Eh, zagotoviti moramo tudi, da ne bo neželenih stranskih učinkov. Potem je bilo še nekaj vprašanj o tem, ali lahko okvir poenostavimo. Mogoče bodo priložnosti eh, za to, medtem ko bomo izvajali tlak, eh, tako kot pri tehničnih standardih, naprimer, če bodo izvedene določene spremembe na prvi ravni, potem bomo tudi to pogledali, uh, bomo pa še počakali na zaključni predlog komisije. Hvala še Elke König. Hvala. Samo nekaj bi povedala in potem nadaljevala uh, od tam, kjer sta kolega končala. Pri mreli gre za ključno orodje, ki ga imajo organi za reševanje na voljo za reševanje bank. Zato mislim, da je pravi način Eh, da se obravnava eh, banke posebej, da to izhaja iz sistemskega eh, delovanja oziroma sledi bank. Mm, če pa se lotim vaših vprašanj, zakaj ne vidimo potrebe po spremembi naših politik, Veliko je bilo razprav o tem, ali bi bilo treba 8 odstotkov in pa 4-letno obdobje izbrisati, ali e, ti dve zadevi lahko prineseta kakšne spremembe. Mi pri svojih politikah e, zelo uh, upoštevamo tudi osnutek, ki ga je pripravila EBA. Mislimo, da tega ni potrebno izbrisati. Ko gre za 8 odstotkov, sem že pri vašem drugom vprašanju tukaj se jasno osredotočamo tudi na eh, banke, ki so eh, vključene v okvir SRB, ampak eh, banko eh, je treba uravnavati vsako posebej. Tukaj gre za banke posameznih držav uh, in pa za pomembne banke, banke, ki so pomembne za EU tukaj imamo sistemsko pomembne banke na globalni uh, ravni, uh, ampak nekatere od teh bank so manj pomembne v evroobmočju kot določene banke, ki ne sodijo med globalno sistemsko pomembne banke. Uh, imamo določene banke, ki so v domači državi sistemsko pomembne. No, uh, Banke, ki eh, so v dolgu, bodo potrebovali eh, za dostna sredstva, za eh, reševanje. Za in zakaj želimo zagotoviti enake možnosti? spremljamo to, kaj počnejo drugi organi za reševanje. Vemo, da so banke eh, konkurenčne med seboj v evroobmočju in pa tudi eh, med posameznimi državami članicami. Če si ogledamo tlak in eh, marel, vidimo, da gre tukaj za iste ideje, zato da bi banke postale rešljive, torej da bi jih bilo možno rešiti Potem je tukaj še vprašanje, eh, kam dodeliti mrele. Eh, tukaj se osredotočam samo na največje banke. Veliko je tudi majhnih bank, kjer bi tudi ničen odstotek ali pa eh, zelo majhen odstotek zadostoval. Pri velikih bankah pa moramo razmisliti o njihovih značilnostih, ko postavljamo in določamo mrele. In Eh, mislim, da so mreli in BRD tisti, BRD tisti okvir, znotraj katerega moramo delati. Eh, zavezani smo tudi pravnemu okviru. Hvala za vašo pozornost. Hvala. Zahvaljujem se vsem trem predstavnikom različnih organov, ki so prispevali k naši razpravi. O tem bo zdaj razpravljala pogajalska ekipa in bo o tem delegiranem aktu tudi zauzela stališče. Ne vem, ali poročevalec še želi spregovoriti na to temo. Eh, no, samo to, eh, da je bila razprava zelo dobra, morali pa se bomo še poglobiti vanjo in proučiti vse razlike. Ampak zaenkrat mislim, da smo lahko s to razpravo zadovoljni. Hvala. Torej, lahko zaključimo s to točko na dnevnem redu in gremo kar naprej. Naslednja točka je imenovanje predsednika odbora Evropske svetovalne skupine za računovodsko poročanje skupine EFRAG. Tukaj v odboru bi rad eh, pozdravil Žana Pola Gozesa. Veliko veselje nam je, da ste danes z nami tu v odboru. Eh, tudi sami ste igrali pomembno vlogo v tem odboru kar nekaj let. Kot veste, je gospod Gozes kandidat, eh, ki ga je predlagala komisija za mesto predsednika odbora Efraga. Zdaj moramo imeti slišanje kandidata v skladu s pravili, potem pa bomo glasovali in to že danes o imenovanju gospoda Gozesa za predsednika. Pozdravljam vas tukaj, spoštovani gospod Gozes, takoj boste dobili besedo, da se nam predstavite, potem pa uh, bomo slišali še vprašanja, ki jih bodo postavili naši člani in članice. Izvolite besedo. Hvala, uh, gospod predsednik. Uh, zelo čustven sem danes, uh, ko sem prišel spet v parlament. Uh, tukaj sem srečal uh, znane obraze uh, svojih prijateljev. Deset let sem bil v Evropskem parlamentu in deset let uh, v odboru z Ekon. No, po teh dveh letih. Eh, ko meni več tukaj, sem eh, podal kandidaturo za predsednika Efraga. Eh, mogoče je ta kandidatura nekoliko preveč ambiciozna, kajti nimam sposobnosti kolega Klinca, ki je bil izbran pred mano, ampak upam, da bom vseeno zaslužil vaše zaupanje in da bom lahko napredoval pri tem delu. Sam eh, imam ekonomsko in pravno izobrazbo, upam, da bo to tudi prispevalo k mojem delu. Bil sem asistent na univerzi, poučeval sem pravo in pa politične eh, vede. Mm, bil sem tudi odvetnik na Pariškem sodišču, potem tudi eh, pri državnem svetu 15 let in na koncu profesionalne kariere sem bil tudi fiskalni in pravni direktor v odboru banke, ki je bila eh, specializirana za lokalne skupnosti. Leta 2007 sem eh, končal eh, s poklicno dejavnostjo, zato da sem se lahko osredotočil na svoj mandat evropskega poslanca in pa tudi na lokalni mandat, kajti 30 let sem bil župan neke majhne skupnosti, Eh, ta skupnost je bila res zelo eh, majhna, eh, ampak v Franciji imamo takšne majhne skupnosti. No, v parlamentu sem bil koordinator skupine ALS e od 2007 do 2014. Sodeloval sem s kolegom Burkardom Balcom sodeloval sem tudi pri pomembnih eh, dosjejih. Eh, potem, eh, naprimer, poročevalec sem bil pri eni direktivi, pri večjih uredbah, sodeloval pri evropskem semestru in tako naprej. Jasno je, da kompetence za Efrag eh, presegajo vse to moje delo, eh, ki sem ga upravljal doslej. Efrag je bil reorganiziran po poročilu Majštad in predsednik Efraga eh, zdaj se ne more več dolgočasiti, mora imeti vlogo vlogo povezovalca, prav tako mora sprejemati stališče in delovati v interesu javnosti. Ena od posebnosti Efraga je, da ga sestavljajo tako eh, stakeholderi, eh, torej različni deležniki, akteri, ki predstavljajo različne strani, eh, potem gre za normalizatorja, kar se tiče različnih držav. In uh, mogoče je zdaj prišlo še do nekih inovacij, uh, ki so sledile priporočilom iz poročila Majštad. Ne bom govoril o eh, normah, ki jih zdaj pregledujejo, prav tako ne o legitimnosti. Kot veste, EFRAK se stavljajo različne ravni, imajo tehničen odbor, ki je posebno uh, specializiran, potem obstaja odbor, in pa osebje, ki je tehnično usposobljeno za te zelo specifične dejavnosti. Rad bi vam povedal tudi, kako sam uh, vidim vlogo predsednika Efraga v tej uh, novi organizaciji. Mora predsednik paziti na to, da uh, različne ravni pristojnosti dobro in usklajeno delujejo. Uh, Eh, skupaj z direktorjem, kajti Efrag ima tudi generalnega direktorja, ta je odgovoren za osebi, skupaj mora uh, omogočiti Efragu, da igra svojo vlogo, da svetuje Evropski komisiji eh, pri pogajanjih o sprejemanju računovodskih standardov. To, kar je bilo do zdaj narejeno, je bilo odlično, ampak mislim, da bi lahko bili še boljši in uh, Eh, moramo zagotoviti, da bo glas Evrope glasnejši pri eh, normalizaciji računovodskih standardov na mednarodni ravni. Eh, Evropa nima svojega normalizatorja, ampak sprejema norme, ki jih sprejme IASB, torej odbor za mednarodne računovodske standarde. Evropa mora zdaj postati odločnejša, tako da bo normalizacija usklajena eh, z eh, načeli, ki eh, vodijo računovodsko politiko v Evropi. Tukaj mislim na, na previdnost in zanesljivost. Morajo pa računski standardi upoštevati tudi posebnosti Evrope. In po mojem mnenju je vloga predsednika v tem, da zagotavlja, da se te smernice spoštujejo in upoštevajo. Treba je zagotoviti tudi, da študije učinka, ki obstajajo in ki so že zadovoljive, da bodo eh, še bolj upoštevale tudi makroekonomske posledice sprejema norm. Prav tako tudi posledice računovodskih metod na eh, gospodarsko rast in pa na finančno stabilnost. Videli smo, da določene kvalifikacije, da lahko celo pospešijo krizo, namesto da bi eh, situacijo stabilizirali. No, nekaj konkretnih eh, dejavnosti sem omenil, eh, s katerimi se bo moral soočati predsednik Efraga. Predsednik Efraga mora tudi upoštevati javno dobro in javno mnenje. In Filip Majštad je v svojem poročilu povedal, opredelil določene od teh elementov. E, mislim, da moramo mi kriterije še poglobiti. E, mogoče jih bo treba tudi e, spremeniti, kajti e, javno, javen interes mora biti vedno upoštevan pri postavljanju norm. Da bomo v celoti upoštevali javni interes, pa e, potrebujemo partnerja in to je parlament. Tukaj pred parlamentom želim povedati, da bi želel izboljšati in okrepiti povezave s tremi agencijami. Eh, tukaj gre za opazovalce v svetu, eh, ampak mislim, da je pomembna harmonizacija z agencijami. Iskanje soglasja je vedno pomembno, zato da lahko eh, enotno nastopamo na mednarodni ravni. Agenciji torej morajo biti enotne med seboj sam eh, imam osebne stike z vsemi tremi predsedniki agencij in upam, da bom te dobre odnose izkoristil za to, da bom eh, delo Efraga še olajšal in ga uskladil eh, z ECB e in pa z agencijami. To je po mojem mnenju ključnega pomena. Z velikim zanimanjem sem prebral poročilo Teodora Stolojana, ki je o katerem boste glasovali na plenarnem zasedanju junija. Eh, tukaj je zapisanih veliko relevantnih točk, če mi dovolite, da izrazim svoje mnenje. Upam, da mi boste zaupali to pomembno funkcijo. Rad bi tudi jasno povedal, eh, da želim in da je to tudi želja institucije, eh, Torej, želim s parlamentom eh, vzpostaviti zaupne odnose. Eh, to morajo biti tudi odnosi, eh, ki bodo omogočali razpravo. Redno razpravo potrebujemo, tako na zahtevo parlamenta, kot na željo Efraga določena od teh vprašanj so zelo kompleksna in zahtevajo tudi delo dodatnih delovnih skupin. Želim pa, da bi o vseh teh vprašanjih razpravljali skupaj. Efrag se ne sme samo odzivati, ne sme biti samo reaktiven, ampak tudi proaktiven. Mora tudi sprožati vprašanja, preden jih sproži kdo drug. Torej, na ta način bomo imeli pomembnejšo vlogo in ne bomo samo čakali na to, da se eh, zadeve odvijejo in eh, da bi šele ex post podajali določena priporočila. Zelo sem eh, navezan na Evropski parlament, želim si sodelovanja z vami in sem tudi v celoti pripravljen uh, imeti delovno srečanje med EFRAGom in pa eh, parlamentom oziroma poslanci, ki se ukvarjajo s temi eh, tematikami. Seveda, če mi boste zaupali to funkcijo. Želim delati skupaj s kolegi iz vseh skupin in si prizadevati za kompromise in ustrezne rešitve. Tako kolegijalno delo eh, bi lahko potekalo tudi. Eh, v moji novi funkciji in zato si bom vse čas prizadeval. Sem pa pripravljen odgovoriti tudi na vsa vaša vprašanja. Eh, vsekakor pa upam, da ta ne bodo preveč eh, zlobna. Hvala za to odlično predstavitev, eh, ki je bila zelo obetavna tudi kar se tiče odnosov med EFRAG-om in parlamentom. Veseli me tudi, da ste se zavezali k proaktivnemu odnosu Ifraga. Zdaj pa bodo spregovorili eh, govorci skupin, vsak ima na voljo ne pet, ampak štiri minute. Prosim, če se tega držite, ker smo že zelo pozni. Burkard Balc je prvi, izvolite. Hvala, gospod predsednik, dragi Jean-Paul. Najprej moram odkrito priznati, da ne morem biti povsem neutralen pri takem zaslišanju zaradi dolgoletnega prijateljstva in tudi eh, zelo dobrega sodelovanja s tabo. In to, kako dobro se poznava, se vidi tudi na tem, da sem si zapisal vprašanja, eh, na katera pa si v svoji predstavitvi pravzaprav že odgovoril. Zelo všeč mi je bilo, kar si povedal o odnosih z Evropskim parlamentom, ampak pravzaprav si tudi nič drugega nisem pričakoval. Vendar imam še eno vprašanje. O tem si povedal samo, tega si se lotil samo obrobu. Rekl si, da naj bi Evropa nastopala bolj zaznavno v mednarodni konkurenci standardov računovodskega poročanja. Mogoče bi lahko bolj precizno to pojasnil, kajti to je, po mojem mnenju, eno od bistvenih vprašanj v naslednjih letih. Zato bi bil hvaležen, vesel sem, da si kandidat za to uh, funkcijo in veselje ni samo moje, temveč eh, veseli se cela skupina. Je disais que. Rekel sem, da mora Evropa nastopati bolj odločno. Ne gre samo za EFRAG, eh, ko gre za tehnične odnose z IASB. Ampak EFRAG je tisti, ki je katalizator za različna evropska stališča. In eh, prizadevati si mora za močno soglasje. Eh, to bi imelo dober učinek za Evropo, če bi eh, organ eh, bil katalizator, ne pa da bi samo izdajal neka navodila za komisijo in parlament. Mislim, da je to tisto delo, ki ga bo morala upraviti celotna ekipa EFRAG-a. Tako bomo lahko imeli široko osnovo za eh, stališča, ki jih bomo sprejeli na mednarodni ravni. In eh, če bomo proaktivni, bomo lahko eh, do določene mere tudi napovedovali razprave in bomo vnaprej napovedali tudi možne, možna nasprotja. Komisija, kolikor vem, je odločena, da eh, dosežemo večjo težo na mednarodni ravni in eh, zato je bil EFRAG tudi delno spremenjen. Eh, ekipe so bile spremenjene. Tudi tandem, generalni direktor in predsednik, morata delovati usklajeno. Ne gre za konkurenčni funkciji, No, uh, imel sem tudi priložnost, da sem se danes zjutraj srečal oziroma po telefonu govoril z generalnim uh, direktorjem, ki je anglež. Uh, rekel sem, da je edina, edino tekmovanje, ki ga bova imela med seboj, to, kdo bo prvi začel dobro govoriti jezik drugega. Uh, In eh, to tudi kaže na to, da bo Efrag eh, harmonično deloval. Hvala, Prvož Beres. Hvala eh, in čestitke gospodu Gozesu za to predstavitev, tudi za imenovanje. Sama se tega zelo veselim. Vesela sem, da vas eh, vidim tukaj v svoji novi funkciji. Sem koordinatorka socialistov in demokratov. No, ne glede na mojo funkcijo, pa bi vam rada um, postavila tri vprašanja. Efrak že dolgo poznamo. In uh, e, Efrag e, so vse čas opisovali kot nekega evropskega advokata na mednarodni ravni, torej v odboru za mednarodne računovodske standarde. Uh, Eh, torej Efrag je predstavnik IASB v Evropi. In kako zagotoviti, da se bodo priporočila majščat izvajala? Drugo vprašanje pa je, kaj mislite o svojem postopku imenovanja? Eh, upam, da boste prevzeli to funkcijo, ampak eh, prišlo je do velike zamude. Kaj to pove o samem delovanju eh, Evropske komisije in pa institucije EFRAG? Eh, vi pravite tudi, da želite upoštevati evropske interese. Eh, zdaj imamo vprašanje IFSR 9 in številni evropejci se sprašujejo, kako podpreti investicije na dolgi rok. To je tisto žgoče vprašanje, ki obstaja v tem uh, trenutku. Ali veste, kako je Ifrag uh, eh, tukaj reagiral, ali je imel na voljo vse elemente, ki jih je potreboval, ali ne, ali je bila izvedena študija učinka, uh, ko gre za uh, vidik računovodskih standardov. Hvala, to vprašanje je bilo precej težavno. Eh, no, hvala. Eh, vas imam še vedno v spominu kot predsednico Ekona v mojem eh, prvem mandatu. Najprej ste rekli, kakšni so odnosi z IASB. No, če bi bilo to tajno, bi rekel, da so morda želeli bolj neodvisnega kandidata, neodvisnega od IASB. To ne pomeni, da bi sam imel slabe odnose z njimi, ampak da bi imel svoje stališče in da bi uh, jih tudi odločno zagovarjal. Uh, mislim, da je treba odločno predstaviti evropski interes in evropska stališča in da se ne vdajamo uh, nekim drugim mnenjem. Potem uh, nekaj sem povedal o študiju učinka, mogoče preveč na kratko. Uh, v eh, zahtevah eh, to ni bilo povsem jasno in izkazalo se je, da študije učinka niso bile uh, zadostne. Treba bi bilo upoštevati tudi makroekonomske vidike in pa izkoriščanje priložnosti. EFRAG ne bo postavljal politika, ima uh, funkcijo svetovalca. Sam sem bil uh, odvetnik v svoji profesionalni uh, karieri in funkcija je v tem, da EFRAK svetuje, kaj je treba narediti in v končni fazi poda tudi mnenje o tem. Uh, temu mnenju potem lahko sledijo ali pa ne. Uh, gre za to, da uh, prisluhnemo enim in drugim in podamo to mnenje. In to je tista metoda, uh, ki jo želim spodbujati. Mm, uh, skupaj z direktorjem. Hvala. Thank you. Hvala. Bernd Luke. Hvala. Gospod eh, predsednik, eh, govorim na mesto Sejda Kamala, ki se opravičuje. Hvala, gospod Gozis, za to, da ste z nami. Eh, hvala tudi kolegom, ki so govorili do slej za pripombe. Minimo, da je imenovanje novega predsednika Ifraga treba pozdravili, pozdraviti. Eh, komisija je bila zdaj dalj časa, ta odbor je bil dalj časa brez predsednika. Torej, v poročilu Stolojanova smo to podprli in predvsem čakamo tudi na eh, postopek eh, reforme Majštad. Ifrak mora ponuditi predvsem neodvisno tehnično pomoč eh, in standardi, ki se izvajajo, morajo biti prebični in služiti javnim interesom. Zelo pozdravljam vaše pripombe in sicer, da želite nadaljevati uh, Eh, dobre in močne odnose s parlamentom, kar naj bi olajšalo razpravo o vprašanjih, eh, ki še obstajajo v zvezi z računovodskimi standardi. Želim vas sedaj vprašati glede vašega mnenja o nasprotju med razumevanju ISB-ja o računovodskih standardih in eh, sodno prakso Evropskega sodišča. Tega se verjetno zavedate, kaj ti Jerome Haas je to že enkrat eh, omenil. On je iz odbora za računovodske standarde Francije. Torej, gre predvsem za um, model koristnosti določenih pravil in um, torej kam alocirati kapital, da je to odvisno od koristnosti. Ampak to je v nasprotju z direktivo o računovodskih standardih, kajti določbe morajo veljati za vse, predvsem tudi za jamstva in morebitne izgube, ne glede na to, ali je potem do tega prišlo torej te določbe je treba upoštevati v računovodskih izkazih in ne moremo um, upoštevati prihodnih izgub ali dobičkov. In eh, vse, um, kar je na računovodskih izkazih, se lahko izkaže tudi kot dividenda po 51. členu. Sedaj moje vprašanje, ali to priznavate kot eh, kontradikcijo in če je, če da, ali mhm. eh, kako, na kakšen način, način eh, to želite rešiti. Hvala za vprašanje. Mogoče je uh, moja kandidatura malo preveč ambiciozna, sem rekel na začetku. In mogoče je tudi preveč eh, ambiciozno, da bi vam zdaj skušal na vse to odgovoriti. Prav tako ne vem, če lahko uh, kritiziram mnenje neke druge ustanove. Uh, Želim pa, da bi o tem razpravljali na enem od periodičnih srečanj. O tem bi morali resno razmisliti. Tukaj je potrebnega veliko dela, upoštevati je treba tehnične elemente in predlagam, da če bom prevzel svojo funkcijo, da bi potem o tem govoril z krogom nekih usposobljenih ljudi in da bi potem potegnili ustrezne zaključke. Potem pa še dolgoročne investicije. V zvezi s tem bi moral odgovoriti še gospe Beres. Ehm, to je zame velika skrb. Ehm, prav tako bi morali zagotoviti, da računovski standardi ne kaznujejo po nepotrebnem in da ne škodijo dolgoročnim investicijam, zato ker bi imeli samo kratkoročne učinke. in da ne škodijo niti eh, gospodarskim izgledom. Hvala. Sylvie Goulard. Sylvie Goulard. Merci, monsieur le président. Bonjour. Hvala. Tukaj eh, na koncu sem Jean-Paul, eh, ker sem morala priključiti računalnik. Hvala, da ste tukaj z nami. Vsi se te spominjamo z veseljem, spominjamo se tvojih sposobnosti. Zanima me, kakšne bi bile prednostne naloge pri tej eh, funkciji, eh, torej prednostne naloge na kratki in na dolgi rok. Kako urediti ta sektor? Vidimo, da interakcija med globalnim in evropskim sektorjem Eh, da je ta precej kompleksna. Zanima me, eh, kakšne bi bile prioritete eh, novoizvoljenega predsednika na tem področju. Hvala. Poročilo gospoda Stolojana sem prebral z veliko pozornosti. Videl sem tudi, kakšne predloge sprememb ste vključevali. In s tem sem dobil v pogled v eh, to, kako eh, želi parlament urediti stvari. No, moje prioritete, če postanem predsednik, eh, so, da bi ekipa dobro delovala, da bi imel neposredno povezavo z generalnim direktorjem. Okolične so take, da Efrag eh, izbira novega predsednika, potem ko ga dolgo časa ni imel. Imamo pa tudi novega generalnega direktorja, ki je na svoji funkciji od 11. aprila. E, tukaj imamo dva nova človeka. E, to je lahko pomankljivost po eni strani, kajti ta dva človeka ne poznata oziroma nista še tako vključena v delo Efraga. Lahko pa je to tudi eh, pozitivno, da pristopate z nekim novim pristopom in brez predsotkov. Eh, želim, da bi ekipa delovala harmonično, eh, soglasno, mislim, da je to zelo pomembno. Vse osebje je zelo kompetentno in treba bo odgovoriti tudi na pričakovanja, ki jih je sprožila reforma Majštad potem istočasna prioriteta bi bila doseči več učinkovitosti. E, potrebovali bi stike z e, agencijami, tisti, ki se morajo poglobiti in občutek imam, da določene agencije malo zaostajajo oziroma so malo e, postavljene na stran oziroma niti same nočejo vedno sodelovati. To sem že povedal v odgovor Burhardu Balcu. No, eh, zelo eh, hitro bom vzpostavil stike z vsemi tremi predsedniki agencij in upam, da bom eh, z njimi imel dobre odnose. Ne smete tudi pozabiti, da so pri EFRAG-u tudi predstavniki tako imenovanih nacionalnih normalizatorjev. E, ti so med najpomembnejšimi in tako sem se izrazil, zato da ne bi e, se nikomu zameril. No, skušali bomo delati na tem, da bi bolje razvili poenostavitve, ki zadevajo majhna in srednja podjetja. Tu je v svojem poročilu izpostavil tudi gospod Stolojan. Mislim, da nas tukaj čaka še veliko dela, eh, zato da bomo dobro zastavili eh, računovodske standarde. To je ena od prioritet. Potem naslednja prioriteta so periodična srečanja, eh, da bi se srečevali redno, da bi imeli delovne skupine, ki bi razpravljale o posameznih vprašanjih. Mislim, da bomo na ta način dosegli dobre rezultate, namreč če bomo delali kolegijalno. Hvala. Thank you, uh, Mr. Mac- Hvala, gospod McCarthy. Hvala, gospod predsednik. Eh, opravičujem Fabija Demasija. Dve vprašanje. Prvo vprašanje se nanaša na sestavo eh, članic, članov v organih, kot je naprimer ISB in ali mislite, da pravilno zrcalijo različne skupine deležnike, sindikate, eh, potrošniške organizacije in tako naprej. In kar zadeva te lisa, ki se ukvarjajo z računovonskimi standardi, ali mislite, da so tam upoštevani javni interesi oziroma kakšna, kakšne izboljšave so potrebne. In drugo vprašanje je bolj osebno. Mnogi menijo, da je del krize, ki je zajel Evropo, ki je zajela Evropo, um, rezultat um, zaščite institucij, manj pa evropskih državljanov. Vem, da ste že dolgo vključeni v politične strukture v Evropi in slišal sem, koliko funkcij ste imeli in da um, ste tudi zelo spoštovani, ampak sprašujem se, ali nam lahko zagotovite, da ne boste samo nekdo, ki prevzema novo funkcijo, sta, nek star funkcionar, ki enostavno samo prevzema novo funkcijo, kajti tega si ljudje ne želijo. Dobro, kar zadeva organizacijo IFRAGA. Kadar si kandidat eh, za nek organ, ki že obstaja, ki je eh, bil pred kratkim predmet reforme, eh, če ne moreš oceniti učinkov te reforme, potem seveda ne moreš imeti eh, stališča. Kaj ti to eh, ne bi bilo v skladu z mojimi eh, stališči, to ne bi bilo v skladu z mojim razumevanjem odgovornosti. Poslanci so tisti, ki morajo oceniti rezultat te reforme. Jaz pa danes zagotovo ne morem komentirati reforme tega organa. Lahko rečem le, da ta organizem eh, predstavlja različne interese in eh, to se mi zdi dobra ideja. Eh, obstaja pobuda za spremembo tega organizma v javno agencijo, vendar ta pobuda ni bila sprejeta, torej jaz bom sprejel obstoječi okvir. Sedaj pa k drugemu vprašanju. Res sem bil poslanec v letih 2004 do 2014. V letih 2009 do 2014 sem se veliko ukvarjal z gospodarskimi in pa finančnimi vprašanji. Seveda. Uh, Se strinjam z delom, ki ga je opravila večina v eh, tistem času. Eh, kriza je bila eh, zelo huda in potrebno je bilo poskrbeti za oživitev. Mogoče nam to ni najbolje uspelo, ampak vsekakor je nekaj boljše kot nič. Mislim, da je bilo naše delo v glavnem pozitivno, sicer pa nisem član nobene eh, tajne organizacije in eh, kar zadeva na vzkrižje interesov, eh, odkar več nisem poslanec, eh, torej zadnji dve leti, eh, nisem eh, opravljal nobenega dela za plačilo, nisem bil lobist, eh, nisem bil nacionalni poslanec. Eh, sem le um, blagajnik v fundaciji Šumen, to je e, javna fundacija, ki uh, se ukvarja z evropskimi vprašanji. Hvala, Sven Gigold. Prisrčno dobrodošli spet tu v parlamentu, Žan Pol, ker vem, da zelo dobro uh, Eh, govoriš nemško, bom eh, govoril nemško, tudi zato, ker kolegi že sprašujejo, ali sploh še znam nemško. Eh, torej, iz um, porenja slišim neke čudne glasove, ki jih težko razumem, ampak dobro, če mislite, da je bolje, bom govoril angliško. Naša skupina pozdravlja vašo kandidaturo in mislim, da je to tudi znak modrosti komisije, da vas je predlagala za kandidata in mislim, da je to tudi znak vidno večjega vpliva Evropskega parlamenta na področju računovodstva, kajti že drugič je bivši kolega bil imenovan za takšno funkcijo. Zelo pozdravljam to, kar ste rekli o pridnostnih nalogah in sicer, da bi Ifrak eh, bolj um, um, uporabljala makroekonomske analize in razen tega ste omenili tudi sodelovanje z Evropskim parlamentom, demokratičnost um, in tudi pozitivno omimbo poročila Stolujanov. Mislim, da um, imate zelo dolge izkušnje kot poslanec v tem parlamentu in vas tudi poznamo. Um, dve vprašanji. Poročilo Dela Rozi to je bilo izhodišče za finančno reformo v Evropi. V poročilu de la Rosier je več sklicov na računovodska pravila in sicer, da je procikličnost ugrajena v pravila eh, eh, ena od eh, povodov za krizo, bila ena od eh, vzrokov za krizo. Eh, ali si želite ukvari, eh, ogledati to dediščino de la Rozira ponovno. In govorili ste o tem, da bi imeli močnejšo Evropo pri računovodstvu, strinjam ste se s tem. Evropa ima tudi vrednote, kot je demokracija. Ali bo, lahko potrdite, da boste v globalnih organih prispevali k večji demokratičnosti in ali eh, nam boste posredovali seznam vseh lobistov, ki so vam ponudili službo. Piše vrta, Sven. Le... Je peux vous donner les, les listes qui sont... Sven, eh, lahko eh, vam eh, predložim eh, sezname, ampak eh, ti sezname niso prav dolgi. Najprej k prvemu vprašanju. Demokracija. Seveda eh, sem pripravljen na to razpravo, kajti ta razprava že poteka in eh, s tem se je potrebno ukvarjati. Eh, potem so tukaj elementi procikličnosti, ki si jih omenil. Nekateri izmed teh elementov so še zaustrili krizo kot recimo pravična vrednost. In eh, če govorimo o eh, proaktivni vlogi Efraga, potem eh, ta izhaja iz tega sodelovanja med Efragom in vami. In plot tega sodelovanja je tudi razprava o tehničnih podrobnostih. ne gre zgolj za to, da zastavljamo vprašanja, ampak moramo zagotoviti tudi odgovore, ponuditi moramo rešitve, o katerih lahko potem razpravljamo, ampak eh, potrebujemo konkretne predloge. Želim vam eh, seveda povedati, da če mi zaupate, potem eh, bom, oziroma če mi boste zaupali, potem bom to predsedstvo upravljala opravljal z eh, dobro mero zdravega razuma in v javnem interesu. To je moj cilj. Ampak eh, tega cilja ne bo mogel doseči brez kakovostne ekipe Efraga in brez tesnega sodelovanja z Evropskim parlamentom. Najlepša hvala. Hvala. Ali želi besedo tudi e FDD? Nihče ni upisan na seznam. INF. E okay, so we can conclude this. Tudi ne. S tem lahko zaključimo to zaslišanje. To je bilo odlično. Zaslišanje, odlična predstavitev. Čestitamo in mislim, da ne bomo potrebovali prav dolgo za izmenjavo mnen in potem bomo takoj eh, glasovali. Hvala. Torej, to je sedaj brez navzočnosti javnosti, čeprav bo zelo kratko. Vendar moram prositi, da vse, ki eh, niso upravičeni ostati v dvorani, da zapustijo dvorano. Prosim, torej, da osebe, ki. Eh, svetovalne skupine za računovodsko poročanje. Torej, prvo, eh, najprej bomo glasovali in potem bomo čestitali najprej hiter test eh, glasovanje. Glasujemo. In prosim, glasujte z da tudi v tem testu. To je torej preizkus. Dva kolega morata še glasovati. Hvala, konec glasovanja. Odlično in sedaj glasujemo o imenovanju predsednika upravnega odbora Evropske svetovalne skupine za računovodsko poročanje. To je tajno glasovanje. Okay. So now, sorry. Torej to sedaj ni bilo tajno glasovanje, ampak zdaj pa res glasujemo tajno. Konec glasovanja. 36 za, 5 proti 2 sta se vzdržala. Torej, gospod Gozis je s tem imenovan. In mu čestitamo. Sedaj pa uh, glasovanje o predlogu, da ne nasprotujemo delegirani uredbi komisije o dopolnitvi uredbe v zvezi s um, um, tržnimi zlorabami. Torej, predlagam, da glasujemo. To ni elektronsko glasovanje, kdo je proti vzdržani, sprejeto in sedaj po imensko glasujemo o spremenjenem besedilu, dopolnjenem besedilu. Glasujemo. Konec glasovanja. 37 za 6 se je vzdržalo in ta, to nenasprotovanje je s tem sprejeto. Hvala naslednja seja bo 13. junija popovdan in 14. junija dopovdan in popovdan seja je s tem zaključena. 13. junija je naslednja seja. Čez 13 dni zelo se bomo pogrišali v tem času, zato pa se bomo tem bolj veselili, da se bomo 13. spet videli. Thank you.